Gospa predsednica, eh, zasedanje se je ponovno začelo, pristojni organi eh, eh, Latvije so rekli, da bodo imeli ta spremembo in sicer v zvezi z marcem 2009 bo prišlo do spremembe, ni prišlo še eh, do eh, zamenjave. Gospod Depinac eh, bo lahko poslanec, dokler pač ne bo imel funkcije, ki bodo nekompatibilne.